Zdaj to stališče za skupino EPP bi rada povedala še naslednje. Morda bomo res izgubili to bitko, ampak nasplošno pa nismo izgubili. Hvala, kolegica. Moram vam prebrati sporočilo. 9. marca je odbor za zunanje zadeve sprejel predlog o poslabšanju humanitarne situacije na Šrilanki. Situacija je alarmantna in zato so prosili, da se ta resolucija o Šrilanki vključi na današnji dnevni red. In ta resolucija bo sprejeta razen če ne bo 40 poslancev do jutri opovdne vložilo ugovorov. Zdaj pa bomo nadaljevali z našo razpravo. Na vrsti je gospa Tikal, ki bo dve minuti govorila v imenu skupine socialistov. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod komisar. Naj najprej čestitam gospodu Elka Dravju in gospodu Jarzembovskemu